E K R eh, je eh, dala predlog v zvezi z delegacijami, ta je v današnjem zapisniku. Če pripomb ne bo, bo zapisnik jutri spremljal.